demokraciji in tu sodišče ne označujemo kot sodišče z lutkami. Hvala. Hvala za vašo pripombo. Gospoda Klarka žal ni tukaj, ampak zagotovo bo slišal tudi te besede. Gospod Vatli, ste pripravljeni? No, ali zi. Hvala. Monsieur le, monsieur le Président, Madame. Euh, oui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 ker je priprava proračuna potekala na podlagi novega postopka in eh, v tem je bila vloga parlamenta močno okrepljena. Skupaj bomo torej zagnali ta postopek, ki ga predvidevali z bonsko pogodbo ravno za novi proračun. Zato je toliko bolj pomembno, da lahko danes pregovorim pred vami. Rad bi vas spomnil, da je to sodelovanje In te pogovori, ki jih vodimo v okviru tega novega lizbonskega postopka, vodilo do tega, da smo vzpostavili dobre stike. Prvi vas srečanja na ravni treloga so dobro potekala in to nas navdaja z upanjem. ko se je s tem ukvarjal svet, tudi na začetku ni bilo političnih razprav, ampak to je počel odbor za proračun. In sicer v okviru natančno določenih političnih smernic in sicer v, na ekofinu marca 2010. Upošteval bi tudi določbe iz protokola 1 v zvezi z nacionalnimi parlamenti in v zvezi s tem smo tudi sprejeli odločitev. To pa ne pomeni, da bi bilo stališče sveta zato, ker je manj pomemben. pomembno. Ta proračun je za nas nekaj novega, to veljajo nova pravila. In leta proračun je pripravil svet, upoštevajoč seveda tudi finančne načrte do leta 2013. Potem seveda tudi načela dobrega vodenja proračuna in pa potrebnih marš za to, da bi se zagotovilo, da bodo posamezne postavke lahko tudi uresničene in da bodo tudi verodostojne. Seveda pa je ta proračun uvrščen v proračunsko-političen okvir, ki je zaznamovan z strogostjo in pa varčevanjem. Leto 2009 je bilo posebej težko in zato smo morali biti strogi pri proračunu. To pa je seveda veljalo tudi pri pripravi proračuna za 2011. Rad pa bi na kratko in precizno omenil določene smernice tega proračuna in omenil tudi zadeve, ki so za vas pomembne. Predlagamo proračun 142 milijard evrov in sicer za. To so um, obveznosti in to je 768 milijonov manj, kot je predlagala komisija. In svet je to prilagodil za 3,6 milijard evrov v primerjavi z plačili, ki jih je predlagala komisija. To je torej znižanje za 2,8 odstotka. V zvezi s tem je svet tudi upošteval navodila oziroma napotke komisije, ko je šlo za plačevanje um, programov za 2007-2013, tu mislim na kohezijsko politiko in pa najnovejše informacije v zvezi z hitrostjo najpomembnejših projektov. Ugotavljamo namreč, da so nekateri programi bili oživljeni šele zelo pozno. Rad bi vas spomnil tudi potem, ko je svet izvedel um, zmanjšanje, da smo, da bodo plačila še narasla za 2,91 odstotkov v primerjavi z letom 2007, to je torej za en odstotek več. To pomeni, da je to več kot inflacija, ki je bila določena v okviru tega leta. Rad bi tudi opomnil na metodo, ki jo je izbral svet in sicer se je to zgodilo v skladu z obveznostimi in pa podatki za lansko leto. Obveznosti rastejo tako v absolutnih številkah, kot tudi v odstotkah. Ne bi šel sedaj skozi posamezne rubrike, vendar pa v skupini 1A vemo, da je za evropsko politiko zelo pomembna politika mladih in to je tudi pisalo v besedilih parlamenta. No, sedaj smo malce pod predlogi komisije, vsekakor pa smo pa eh, povečali ta proračun v primerjavi z letom 2010. Potem AB, tukaj so spremembe jasne, zneski, ki so tukaj zapisani, so bili določeni na podlagi trenutnega črpanja in eh, črpanje je bilo upoštevano ki, tisto, ki ga velja nazorovati danes. Potem četrto poglavje svet želi, da bi ohranili kapacitete Evropske unije, da se bomo lahko hitro odzivali na gospodarske in politične izzive na mednarodnem terenu in zavedamo se, da, nov, da so potrebna nova proračunska sredstva v naslednjem letu. V peti skupini tukaj nismo spreminjali želja parlamenta, tu je šlo za administrativni proračun in pomembno je, da si vse institucije prizadevajo za to, da upoštevajo vozni red, ki smo si ga zadali. Sedaj bom počasi zaključil. Zelo pomembno je, da lahko danes prisluhnite svetu pri tej predstaviti, zato da tudi veste, uh, kakšno logiko smo upoštevali, ko smo oblikovali proračun. Vem, da je Evropski parlament včasih drugačnega menja, včasih se ne strinjate s svetom, ampak mislim, da so pogajanja z Evropskim parlamentom potekala konstruktivno in plodno in da bodo taka tudi vnaprej. Zahvalil bi se tudi komisiji za njihovo sodelovanje v teku tega postopka, kajti pred nami so številni izzivi. Uh, rad pa bi se spustil tudi v revizijo proračuna, ki bo objavljena konec tega meseca. In tu je vključena tudi strategija 2020, vsekakor bodo to projekti naslednjih let in zato morata svet in parlament že sedaj poglobljeno razmisliti o prihodni arhitekturi evropskega proračuna in njegovem financiranju. Prepričan sem, da bo belgijsko predsedstvo pozorno na to, da bo pregled proračuna nekaj, kar bo svet obravnaval zelo intenzivno. No, pa se vrnimo še na proračun 2011. Belgijsko predsedstvo bo storilo vse, da odpravi overe, kajti ta proračunski načrt bo prvi, ki temelji na novih določbah Lizbonske pogodbe. In Mislim in upam, da bomo lahko dokazali, da bo tako, tak razvoj pri načrtovanju proračuna uspešno. Svet bo storil vse, kar se da, zato da bo prorač, načrt proračuna v dobro bit vseh državljanov, to so namreč tudi davkoplačevalci in od njih je odvisno, odvisen ta proračun. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za komisijo gospod Levandovski. Mr. President, uh, Gospod predsednik, sedaj smo v odločilni fazi tega postopka, ampak to ni več rutinski postopek, saj prvič delujemo na podlagi določb Lizbonske pogodbe. Med zadnjim trialogom se nismo kaj dosti dogovorili, nismo kaj dosti napredovali, ampak dogovorili smo se o datumih in načinih načinu delovanja spravnega odbora za 2010. Koledar je torej določen. Parlament mora sedaj zauzeti svoje stališče do 20. oktobra in komisija bo še naprej natančno spremljala dejanja obeh akterjev v tem proračunskem postopku. Zelo pa je pomembno, da imamo na dnevnem redu še prilagajanje celotnega sveža Lizbonskega svežna in zato se moramo strinjati o določenih stvarih in na pogajalski mizi je cela vrsta zelo zapletenih stvari, ki jih bo treba rešiti in vse skupaj je večdimenzionalno. To nas čaka tudi usklajevanje v novembra. Torej 3,6 milijard evrov zmanjševanj smo slišali. In mi smo oblikovali proračun, ki je bil 4 milijarde pod ravnijo finančne perspektive. Če več, osredotočili smo, združili smo vse, eh, vsa povečanja v prvem naslovu ki je usmerjen v povečanje delovnih mest in to je treba videti kot maj, še, majhen svežen ukrepov proti krizi. In tukaj je 96 odstotkov združeno v tej prvi postav, v tej prvem naslovu. In ponavadi se kohezija gibe nekje na sredini finančne perspektive po počasnem začetku in to je značilno. Veseli nas, da niste zmanjševali le operativnih eh, sredstev, ampak tudi druge, kar bi bil lahko signal za kandidatke in bi lahko izvalo tudi cel kup pregledov raznih skladov med, eh, razporeditvenih skladov med državami. Jaz pri svojih kolegih ne bom um, zelo priljubljen zaradi raznih um, zmanjšanj. In največja žrtev je četrti naslov. To vključuje tudi naravne katastrofe, ki so velik izziv za Evropsko unijo. In Evropska unija je bila prva, ki se je hitro odzvala na katastrofo v Pakistanu z humanitarno pomočjo. Ampak za vse to je potrebno upravljanje gre za administrativne postavke tudi za te programe. Torej, zmanjšali smo tudi um, izdatke za raz, iz, um, raziskovalne agencije in sicer z, pa bo to potem v letu 2011 ponovno poraslo. Potem pa še Na zadnje bi prosil še obe stranki tukaj, da tudi upoštevate to, kar sem omenjal že med pogajanji. Torej, mi smo kot komisija vedno pripravljeni odigrati neko konstruktivno ulogo. In upam, da boste uspešno zaključili ta proračun za leto 2011. Hvala. You, Now... Hvala, komisar. Se pravi, zdaj pa gospa Jedrijevska, tri minuti. Šanovni panjstvo, budžet na 2011 ne je tylko... Hvala lepa. Proračun za leto 2011 ni le prvi proračun pod Lizbonsko pogodbo, kot sta že podarila prejšnja govornika, ampak je tudi prvi proračun, kjer se bodo izvajale nove politične ideje, ki izvirajo iz Lizbonske pogodbe. Gre za peti proračun finančne perspektive 2007-2013 in v tem petem proračunu bi morali oziroma je, so šibkosti in eh, pa pozitivne lasnosti tudi drugih proračunov. Sedem držav članist je glasovalo proti temu proračunu na svetu in to je malo zaskrbljujoče. Včasih se mi zdi, da ko finančni ministri pogledajo na svoje nacionalne proračune in vidijo prispevek eh, proračunom EU, začnejo razmišljati o tem, kako bi to omejili, ne da bi razmišljali o tem, kaj se bo zgodilo s tem prispevkom, ne da bi um, razpravljali o posledicah zmanjšanja tega prispevka evropskemu proračunu in to močno obžalujem. Mislim, da se to še vedno dogaja, ko svet sprejema svoje stališče. Obžalujem tudi dejstvo, da svet v določenih vrsticah ne utemeljuje svojih eh, odločitev in upam, da bomo lahko v prihodnosti izvedeli, zakaj se to dogaja in da bomo lahko dobili neko razlago, zakaj se določene stvari dogajajo. Toliko bolj pa smo tudi obvezani in dolžni poglobiti postopek, proračunski postopek, In odgovorno se moramo osredotočiti na posamezne vrstice in ne smemo samo razmišljati o odstotkih, ampak tudi o vsebini in o tem, kaj lahko žrtvujemo. Rad bi, rada bi podarila eno od prednosti Evropskega parlamenta, kar ni presenečenje za nikogar, tudi ni edina pomembna zadeva, ampak rada bi to podarila, navezuje se na mladino, mobilnost in izobraževanje. Ko svet predlaga, zmanjševanje za 20 milijonov evrov ravno pri tej prednosti nalogi, nalogi in tukaj se navezujem na eh, vse življenjske učenje, potem to ne more biti nekega dialoga, ni bilo nobenega dialoga, ampak upam, da bo na naslednjem srečanju prišlo do dialoga, kaj te naše prioritete smo jasno izrazili in smo upali, da se jih bo tudi upoštevalo in da tukaj ne bo prišlo do zmanjševanja proračuna na tem področju. Sedaj smo pripravljeni za naše obravnavo v parlamentu, zelo smo že napredovali pri tem postopku in upamo, da bomo lahko do konca meseca sprejeli stališče v našem odboru in da bomo lahko v začetku oktobra to sprejeli tudi na plenarnem zasedanju in upam, da bo to pokazalo, da lahko v skladu z Lizbonsko pogodbo sprejmemo dober proračun, konstruktiven proračun in upam, da bo predsedstvo in komisija, da boste oba zelo konstruktivno sodelovala. Hvala herr präsident herr ratsvertreter! vsekakor se zavedam eh, tako kot se tega zavedajo vse evropske državljanke in državljani in upam da tudi politiki eh, da smo živimo v obdobjih politike varčevanja eh, in da Eh, temu, se temu ni mogoče izogniti v državah članicah. Mislim, da je neizogibno, eh, da se borimo za uravnotežene proračune. Ne na zadnje je to tudi vprašanje generacijske pravičnosti in možnosti, eh, da se v naslednjih letih in desetletjih še oblikuje politika, kajti sicer bi bili prisiljeni vse denar uložiti v vračanje obresti in s tem bi se pravzaprav same sebe zadušili. Evropska Unija seveda ni izven te situacije v državah članicah, vendar pa želim dati naslednje v razmislek. Eh, zakaj nismo kratko malo v identičnem položaju? Evropska unija se ni zadolževala zaradi tega, ker eh, to ni predvideno. In Evropska unija in to države članice tudi želijo, je za Lizbonsko pogodbo dobila nove naloge, ki bodo morale biti tudi izvajane na področju energetske politike, zunanje politike in na drugih področjih. In seveda eh, se moramo soočiti s temi novimi nalogami, ki nam jih nalaga pogodba in jih tudi ustrezno uresničevati. Eh, kot poročevalka za parlamentarni proračun in za druge inštitucije moram reči, eh, da je potrebno pravo ravnovesje med novimi izdatki in odgovorno proračunsko politiko in politiko varčevanja in da to ravnovesje še ni bilo najdeno. Svet je zavrnil vsa nova mesta za administracijo, ne pa za Evropski svet in parlament, ampak za druge, zlasti za manjše institucije, za varstvenike podatkov, za računsko sodišče, za sodišče uh, Eh, in eh, to se mi zdi nepošteno in nepravično, kajti ravno eh, male inštitucije kot tisti, ki se ukvarjajo za varstvom podatkov, zlasti tisti, morajo imeti možnost dela. In če želimo imeti ustrezno kontrolo strani računskega sodišča, morajo biti sodelavci tam v stanju, da lahko potujejo in delajo in zato je potrebnega nekoliko več osebja. In to pravno ravnotežje je zelo pomembna politična naloga in zelo pomembno eh, sporočilo državam članicam in tudi našim državljankam in državljanom. To, kar me tudi ni prepričala, je vprašanje stroškov za širitev. Eh, sredstva so zmanjšana, eh, datum pristopa pa se ni spremenil. Sprašujem, kako naj bi to šlo oziroma naslednji problem. Povišanje plat za 1,5 odstotkov. Um, točno je, da še nimamo um, odločitve sodišča, vendar pa, če želimo solidno načrtovati proračun, um, moramo vsaj biti pripravljeni za ta primer. Skratka, z vidika zelenih obstajajo možnosti za prihranke, namreč ogromni projekt ITER, projekt fuzijskega reaktorja, morda bi morali imeti dovolj političnega poguma, da bi črtali to vrstne izdatke. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa Haug, tri minute. Eh, hvala, gospod predsedujoči, eh, predsednik sveta, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Obe poročevalki sta že podali oceno eh, stališča sveta, sama pa lahko govorim za odbor prepričana sem, da bo belgijsko predsedstvo dobro, kolikor je to mogoče opravilo svoje delo. Vendar pa eh, je to lahko to, toliko dobro, kot to dopušča celota sveta. In žal moramo to ugotoviti, da je rezultat slab. Eh, svet je, ne morem se spomniti naš drugega, v osnutku komisije zelo pridno krajšal in črtal tako pri obveznostih, kot tudi pri plačilih. Eh, in Eh, tudi to je običajna eh, procedura eh, in sploh svet ni pogledal, kje bi lahko to bilo smiselno in kje ne. In rezultat je več kot 780 milijonov manj pri obveznostih in 3,6 milijard manj pri plačilih. In če si pogledamo, Eh, koga bo to še posebej prizadelo, eh, potem vidimo, da so to znova decentralizirane agencije. Mi smo jih skupaj oblikovali zakonom. Eh, parlament in svet sta bila skupaj udeležena pri tem, kaj ti sicer agencij ne bi bilo. In če jim pa sedaj odrekamo sredstva, ki jim omogočajo, da opravljajo tisto delo, ki smo jim ga naložili, potem mislim, da bi jih morali zapreti. Eh, Kaj ti v tem primeru je vsak evro v tej smeri pravo zapravljanje. Eh, to velja tudi za izvršne agencije. Eh, komisar je že opozoril na to. Izvršne agencije so uh, tiste, ki naj bi zvrševali večletne programe po zakonu. Če bodo izkrvavele, bo program mrtev, ja presneto, ali to želimo. Uh, deli uh, sveta imajo nedeljske govore o tem, da so potrebni večji napori v Evropi za to, da bi bili bolj konkurenčni ali da bi postali bolj konkurenčni. V proračunskem postopku pa se dejansko črtajo tisti deli proračuna, uh, ki naj bi spodbujali konkurenčnost in rast. Eh, podobno se dogaja številkam v strukturni politiki. Eh, tam, kjer eh, bi se dejansko moralo začeti z zahtevkom iz regi, minus ena milijarda. Logično vse to ni, modro pa sploh ne. Mi si želimo, da bi se politično odgovorni vsebinsko ukvarjali z našim proračunom, vsebinsko. Da bi v, eh, smiselno gledali na Evropo in državljanke in državljane. Eh, in v nas eh, imate primerne sogovornike. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo zadnjo besedo svetu. Hvala lepa, predsedujoči. Naj samo odgovori na nekatere pripombe, ki so jih izrazili poslanci, ki so sodelovali pri razpravi. Prvič, kar zadeva dejstvo, da nismo, nismo imeli priložnosti se pogovoriti v celoti o boračunskih smernicah, ki jih predlaga svet. Nedvomno si predstavljam, da mora a, potekati taka razprava in dejansko sedaj poteka razprava o prioritetah, ki jih moramo določiti v okviru proračuna za leto 2011. To, da dejansko ni bilo enostavno priti do dogodka, govora v okviru sveta in eh, to lahko priznamo, lahko tudi rečemo, da to proračun v okviru sveta je bil predmet glasovanja, ki ni bilo enostavno in vsekakor uh, gre za pač dejstvo, da proračunske razmire v vsaki državi so težavne v eh, trenutnem gospodarskem okviru. Naj opozorim, da kljub temu uh, zahtevnemu državnemu okviru, kljub težavam, ki jih doživljamo vsaki od naših držav članic, Proračun ehm, za leto 2011 je ehm, doživel neko eh, povečanje za 2,5 eh, en odstotek. Nekateri izmed vas bi si želeli več, ampak to je že precejšnja rast v primerjavi z letom 2010. Gospa Haug je opozorila na vprašanje rubrike 1b. Naj opozorim, da ta rubrika 1b v primerjavi z letom 2010 se poviša za 14 odstotkov. Torej, svet uh, upošteva tudi specifiko rubrike 1b, glede na to, da je narasla za 14 odstotkov primerjavi z letom 2010. Vsekakor uh, mislim, da svet se zaveda tega dejstva in Morda to ni bilo dovolj očitno. Naj povem tudi poročevalki za proračun 2011, da v svojem prispevku sem jasno želel počrtati tudi delo parlamenta. Vi ste opozarili na neko rubriko iz proračuna, ki, eh, želel, ki jo je parlament želel izpostaviti. Jaz sem v svojih besedah opozoril na to, da, par, da svet je želel pokazati, kako v okviru našega dela obstaja volja. Volja potem, da najdemo dogovor. Politika za mlade je nedvomno pomembno dejstvo. Prihaja do določenega odpiranja v zvezi s tem, kajti parlament je to predelil kot eno svojih prioritet. Naj tudi spomnim, da kar zadeva rubriko 5 in kar zadeva institucionalne vidike kot taka, je res, res je, da vse institucije si bodo morali prizadevati tudi v okviru proračuna, ki ga je predložil svet. Jaz, mi se nismo dotaknili proračuna parlamenta kot takega. To, da mislim, da je pomembno, da vsaka institucija najde eh, način, kako lahko kaj privarčuje kajti vsi mi smo lahko za zgled v tako težavnem trenutku, ko govorimo o proračunih. Naj zaključim. Očitno bomo imeli še dodatne seje, sestanke, plodne razprave v naslednjih tednih. Eh, nadejam si, da bo to dovolj plodno, da nas vse to privede do nekega eh, soglasja okrog proračuna za leto 2011. Pri tem vas opozarjam, da seveda to ne bo enostavni proračun, kajti imamo nove postopke, imamo nove politike, ki jih moramo uresničiti. Ampak tudi zato, ker ne smemo pozabiti na finančne in proračunske razmere, v katerih se nahajajo naše države članice. In eh, torej mi eh, si moramo zadati določene proračunske cilje in ob upoštevanju teh težav in teh omejitev bomo nedvomno znali oblikovati skupaj proračun, ki bo spremljiv za vse za leto 2011 in na to bomo lahko skupaj dokazali, da novi lizbonski postopek se lahko zaključi z uspehom, torej z proračunom, ki bo sprejet za leto 2011. Hvala lepa. Hvala lepa, da s tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na čas za vprašanja komisiji. Vnaprej se oproščam komisiji za zamudo, ki smo jo nabrali. Vsekakor, um,